Dragi kolegi, prosim, sedite se na svoja mesta. Začenjamo z skupno sejo. Uh, Pozdravljam kolege iz odbora za pravne zadeve. obravnavali bomo pomemben dosje poročanja po posameznih državah. Gre za krepitev davčne preglednosti in pa nad dozorom nad eh, davkom od dohodka pravnih oseb. Dobro, da smo začeli delo na tem dosiju skupaj s kolegi iz odbora Juri. v okviru postopka člena 55. Mladi, želite besedo? Uh, Naša seja bo kratka, tako da ne bo še, da kar začnemo. Dobro, potem dajem besedo poročevalcema. Najprej gospod Baji. Najlepša hvala, gospod predsednik. To je pomemben dosej. Gre za davčno preglednost, gre za zelo pomembno vprašanje. Ne moremo sprejeti, da multinacionalke še naprej uh, ne plačujejo davko oziroma se izogibajo davkom, medtem ko drugi delavci, uh, uh, mala in srednje velika podjetja, uh, plačujejo te davke. Komisija s tem eh, besedilom dela korak eh, naprej v smeri davčne preglednosti in pravičnosti eh, in to je ključnega pomena tudi v boju proti davčnim utajam in izogibanju davkom na mednarodni ravni. S tem se lahko bojujemo tudi nižanju standardov v Evropi. Ta direktiva je povezana uh, Eh, tudi z drugim delom, eh, ki ga upravljamo. Preglednost je predpogoj za ustrezno upravljanje eh, podjetij, ki bo stabilno. Povečati je treba tudi družbeno odgovornost podjetij. S kolegico Evelin Regner smo so, zauzeli ambiciozno stališče. Rad bi spostavil tri vidike. Prvi cilj je bil ta, da določimo skupino eh, multinacionalk, ki jim bomo sledili. Eh, poskušali smo se osredotočiti na vsa tista podjetja, ki eh, imajo 40 milijonov evrov obsega poslovanja vsako leto. Komisija predlaga 750 milijonov evrov, kar pomeni, da bi izključili 9 od 10 multinacionalk. Mislim, da ni odgovorno, da bi določili tako visok eh, prak, glede na to, eh, čemu smo priča eh, v zadnjih letih na področju davčne problematike. Na to vprašanje črnega seznama, ki ga predlaga komisija v odboru Ekon, smo bili vedno za takšen seznam na osnovi jasnih kriterijev. Multinacionalke morajo podajati informacije o Eh, svojem delovanju v vsaki jurisdikciji, ne zgolj v Evropske unije, ampak tudi zunaj Evropske eh, unije. S tem gremo korak dlje kot eh, komisija, potrebujemo globalen pregled nad dejavnostmi multinacionalk in drugih podjetij. Tako je treba zagotoviti dobro delovanje enotnega trga. Obenem pa smo se dotaknili tudi podatkov, ki jih multinacionalke podajajo v okviru tega predloga. Eh, ti podatki so zelo pomembni za eh, pravičnost, pa tudi za eh, poenostavljanje samih administrativnih postopkov. Mislim, da je to pomembno besedilo, ki ga bi lahko parlament kot takšen podprl. Državljani veliko pričakujejo od nas na tem področju, potrebujejo zelo konkretne in odločne ukrepe. Hvala, gospod predsednik. Um, eh. Hvala. Evelin Regner. Dankeschön, Herr Vorsitzender. Hvala gospod predsedujoči. Popolnoma se strinjam s tem, kar je rekel uh, gospod Baje. Podjetja mora prevzeti tudi družbeno odgovornost. Um, v Evropi imamo vidik uh, socialnega tržnega gospodarstva, to je zapisano tudi v evropskih pogodbah. Podjetja so seveda usmerjena v dobiček, to je jasno vendar pa morajo ob tem spoštovati svoje mm, obveznosti poročanja. Gre torej za poročila. O tem smo že sprejeli veliko v preteklosti, recimo o finančnem poročanju v ekstraktivnem sektorju. Govorim pa tudi o delu, ki ga pravi gospod Koferati pri delničarjih. Naj dopolnim to, kar je povedal e, Hu. Torej, najprej pragovi. 750 milijonov evrov. E, razumljivo je, da je komisija predlagala ta prak, če upoštevamo akcijski načrt e, BEPS. Vendar pa, če si ogledamo um, evropsko pravo na tem področju, lahko ugotovimo, da smo tukaj že dolgo imeli pragove in tudi v smislu boljše zakonodaje ni smisla, da tukaj vajamo nov prak 750 milijonov. Mi vse skupaj zastavljamo nižje, to tudi uh, je v skladu z našim pravnim redom. Potem. Uh, Naslednja točka. Gre za različne kriterije, ki smo jih dodali, recimo informacije o geografskem sedežu podjetja. Torej, ni dovolj, da imamo samo informacije o zaposlenih, ampak moramo imeti tudi informacije o njihovih eh, plačilih za polni delovni čas. To je potrebno, če želimo upoštevati cilj, ki smo si ga zastavili pri tem dosjeju. In pa še najpomembnejša zahteva gre za tako imenovane agregatne podatke. Podjetja v tem trenutku ponujajo informacije samo na enotnem trgu. To po našem, smisl, po našem mnenju ni smiselno vodi do razdrobljenosti. Če upoštevamo trenutni politič, politični in svetovni kontekst, bi se nam zdelo potrebno, da te informacije objavlja vsaka posamezna država. V grobem se mi to zdijo najpomembnejše vsebinske točke iz tega poročila kar najtesneje in hitro želimo sodelovati z poročevalci v senci in veselimo se tudi vaših komentarjev in pripomb. Hvala lepa, Evelin. Mislim, da bomo dali besedo poročevalcem v senci najprej. Najprej gospod Rozeti. Gospod Balc v njegovem imenu, izvolite. Hvala, predsedujoča. V imenu kolega Darju Srozatja bi se rad zahvalil obema soporočevalcema za njuno delo. Poslanec Razati je porosil, da to posredujem odboru. V mojem mnenju mora ta dosi prejeti dovolj časa na voljo za obravnavo. Po osmih mesecih pripravljamo poročilo o tem in eh, izpostavljamo, da je mednarodna, mednarodno pristop do tega sedaj drugačen, kot pa ko je bil predlog objavljen. V e LS želimo odgovor na javno eh, željo, da se borimo zoper utajanju davkov in agresivnem načrtovanju davkov. Istočasno pa moramo upoštevati tudi interese evropskih podjetij in zagotoviti, da zaščitimo našo dobro klimo za naložbe. Boj proti utajam davkov ne more biti izoliran v vsaki državi posebej istočasno pa tega ne more storiti tudi samo Evropska unija. Prav zato potrebujemo mednarodno sodelovanje zopr agresivno načrtovanje davkov znotraj eh, okvira BEPS. Tukaj imamo naprimer ukrep 13, ki vključuje poročanje po posameznih državah. Ta ukrep smo uh, prenesli v EU eh, CRD 4, za katerega sem bil jaz poročevalec v parlamentu. BEPS OECD-a bi moral biti temelj našega nadaljnega dela pri transparentnosti na davčnem področju. Prav zaradi tega bi izpostavil nekaj točk, pri katerih imamo mi kot ELS probleme. Kot vemo, komisija predlaga mejno vrednost 750 milijonov evrov konsolidiranega prihodka, kar bo meja za veliko podjetje oziroma veliko skupino mednarodnih podjetij in le ta podjetja bodo morala upoštevati pogoje za poročanje po državah. OECD predlaga enako mejno vrednost in eh, trdi, da bo to predstavljalo 90 odstotkov celotnega eh, prometa v vseh velikih podjetjih majhne in veliko, srednje velika podjetja pa ne bodo občutila posledic tukaj. Znotraj našega predloga nismo želeli znižati tega praga, tako da se MSP-ji ne bodo uh, soočili z težavami. Predlog poročevalcev pa bi tukaj ustavil novo vrzel v sistemu. V delu našega odbora in raziskovalnega odbora smo že ugotovili, da so pravne vrzeli eden izmed največjih problemov, zaradi katerih pride do izogibanja davkom in otaje davkov na tem področju. Komisija je tukaj izpostavila tudi to, da ko so pripravili, podro... ko so pripravili informacije, ki jih je potrebno razkriti, da bi to naredili zato, da se poveča transparentnost, ne pa zato, da bi škodili podjetjem. Količina informacij, ki se objavijo, morajo biti bolj osredotočene znotraj novega predloga. Informacije, ki jih delijo davčne uprave držav članic, morajo biti torej bolj osredotočene. Torej, Sedaj pa se predlaga, da se da na voljo javnosti več informacij in da se tudi ta priporočila objavi. To pa bi lahko imelo negativne učinke na konkurenčnost evropskih podjetij in negativno vplivalo na naložbe v Evropski uniji. Prav zaradi tega ELS tega eh, ne more brez težav sprejeti. Ne nazadnje, komisija želi, da bi se informacije iz teh priporočil predstavile ločeno za vsako državo članico in za vsako davčno jurisdikcijo ločeno. Po drugi strani pa imamo tukaj tudi možnost, da bi se to objavilo za ločeno vsako enoto po svetu. In informacije, ki bi bile na voljo, bi preprosto ubile konkurenčnost naših podjetij. Prav zaradi tega tudi druga tuja podjetja ne bi vlagala v Evropsko unijo. Po našem mnenju mora komisija pripraviti uravnotežen predlog, ki bo odgovoril eh, na te problematične jurisdikcije, bo eh, odpravil birokracijo v, na področjih, ki niso problematična. Podpiram pa predlog soporočevalcev glede skupnega vzorca teh priporočil. To se mi zdi smiselno, pripravljeno bi moralo biti v enem izmed uradnih jezikov Evropske unije in na tak način bi bilo manj zmede. Evropska unija želi biti voditelj na nekem novem področju, tokrat govorimo o davkih. Naj torej povem jasno, ELS vsekakor podpira transparentnost na področju davkov ampak istočasno moramo biti tudi realistični. Namreč ne moremo se pripravljati na šprint, ko pa drugi v bistvu grejo samo na sprehod. Naše ambicije tukaj eh, bi lahko škodile našim podjetjem in naši podjetniški klimi, ki pa je hrbtenica našega gospodarstva. Hvala. Thank you, uh, eh, Mr. Balz. Uh, eh, Hvala lepa, gospod Balc. Gospa Ester Svargot. Hvala. Gospa predsedujoča, sem eh, poročevalka v senci v odboru Juri. Eh, stališče, ki ga je opisal kolega, je dobro. Najprej se zahvaljujem poročevalcem za upravljeno delo in imam nekaj svojih idej. Prvič prav gotovo moramo obrati pot večje preglednosti, ko gre za mm, davek na dohodke pravnih oseb. V tem smislu je treba tudi ustrezno širiti informacije um, o obdavčitvi teh podjetij. Um, vsi se s tem strinjamo, moramo pa še se dogovoriti o beseditvi eh, tega predloga, ki ga je predložila komisija. Dobro je, da podjetja plačujejo davke tam, kjer ustvarjajo dobiček in eh, dobro je tudi to, da bomo sedaj za poročanjem ustvarili nekaj več preglednosti pri fiskalnih praksah podjetij. Istočasno, no tudi to je prednostna naloga komisije, obveznost, da bodo vse te informacije objavljene za vsako posamezno državo. Na ta način bodo lahko tudi državljani spremljali fiskalno obnašanje multinacionalk. Države oziroma podjetja morajo plačevati davke tam, kjer ustvarjajo svoje dobičke. E, nismo se pa uspeli dogovoriti o pragu ko gre za letni promet teh podjetij. Komisija je tukaj predlagala 750 milijonov evrov, poročevalca nekaj drugega. 750 milijonov evrov lahko predstavlja 90 odstotkov eh, volumna celotnega prometa za številna podjetja. Skratka, tukaj bo treba najti neko srednjo pot med obima pragovoma. Predlog, ki ga je predložila komisija, ne obremenjuje majhnih in srednje velikih podjetij, to je pomembno. Prav tako pa spoštuje tudi profesionalni sektor. Mm, paziti moramo na to, da ta predlog ne bo privedel do izgubljanja konkurenčnosti. Ehm, ne smemo podjetjem naložiti preveč administrativnih bremen. Potem eh, Razlika obstaja tudi pri obliki samih eh, poročil, torej predlog komisije zahteva, da bi za vsako jurisdikcijo podjetja, kjer eh, objavljala poročila za ehm, države, kjer poslujejo. Ehm, v svetu pa obstaja nestrinjanje glede pravne osnove, torej ali bi to bil 50. člen ali 105. člen um, o obdočevanju dohodka pravnih oseb. Uh, skratka, meni se predlog zdi dober, dobro izhodišče za nadaljne pogajanja, treba bo pa pač še se dogovoriti o omenjenih razlikah. Hvala lepa. IKR, poročevalka v senci je gospa Ruan Lerno. Kiitos puheenjohtaja. Najlepša hvala, predsedujoča. Na splošno gledano se mi zdi, da je to poročilo dobro napisano in da pokriva večino eh, ključnih pomankljivosti predloga komisije. Največji problem tukaj je to, da želi komisija omojiti poročanje samo na podjetja, ki imajo neto promet višji kot 750 milijonov evrov. In poročilo je v tej točki pravilno. Meja za poročanje mora biti z, povezana z tem, kakšna je opredelitev za veliko podjetje, ki že obstaja v direktivi. Imam pa vseeno še nekaj komentarjev. Omenila bi predlog spremembe 6, kjer piše, da sindikati in zaposleni v mednarodnih podjetjih bi morali biti redno informirani o situaciji podjetja, vključno z številom zaposlenih in uh, vključno z tem, koliko profita je bilo narejenega letno. To se povezuje z poročanjem po državah članicah, namreč uh, to je smiselno. Uh, Kar se tiče predlogov sprememb 16 do 30, ti se nanašajo na pomembno vprašanje. Vseeno pa se mi zdi, da bi se morali vprašati, kako je za formulacijo 24. predloga v spremembe tukaj. Ali je ta dovolj podroben? Lahko bi govorili naprimer o državni ponoči, pomoči in eh, o znižanih stopnjah za davke oziroma davčnih olešavah. Tretji komentar. Uh, imam nekaj predlogov za spremembe uvodnih izjav. V eni izmed uvodnih izjav se omenja pobuda BEPS v OECD, ampak morali bi zapisati, da ta ni dosegla svojih ciljev. V peti uvodni izjavi, kjer je govora o. odgovornosti podjetij bi morali napisati eh, accountability na mesto responsibility, naprimer. In potem bi morali zapisati še nekaj eh, glede izkoriščanja davčnih sistemov. Ko je govora o odprtih podatkih, bi morali zapisati, da morajo biti ti podatki takšni, da jih lahko eh, beremo računalniško. Kakorkoli že, to je moje mnenje in ne mnenje vseh v odboru etnika ki so iz skupine EKR. Gospod Šambon. <clears throat> Hvala. Torej, ta predlog je izhodišče hitro smo napredovali, izhodišče in delo, ki je bilo do sedaj opravljeno, je odlično. Ne bi pa. spet povdarja v nekega našega skupnega stališča. Torej, zelo si prizadevam za krepitev preglednosti, in izvajanju, torej prizlevamo si za izvajanje tako imenovanih BEPS. Želimo zagotoviti pravičnost in preglednost. Gre za pravičnost, ne smemo dovoljevati davčnih goljufi. O tem smo že veliko govorili. Sedaj pa gre za to, da moramo se skupaj urediti na bolj praktičen in učinkovit način. to prihaja po dokumentu, ki smo ga že pripravili o BEPS-u. In pravzaprav bi lahko šli še dlje, kot eh, je šla OECD. Mi namreč s tem akcijskim načrtom nismo uh, Eh, zadovoljni in eh, zadeve se hitro odvijajo. Videli smo, kaj se je zgodilo pri eh, panamskih dokumentih, LuxLeaks in pa tako naprej. Tukaj bi morali biti bolj strogi in radikalni v Evropi. Skratka, od tukaj naprej bomo skupaj z kolegi analizirali sporne točke, in skušali bomo pripraviti uravnotežen dokument, ki ne bo škodil našim podjetjem. Mm, unos hablan de 750 millones. Muy... Strani skupine Alda. Eni pravijo 750 milijonov, drugi govorijo o 40 milijonih. Tisti, ki želijo 40 milijonov, eh, zanima me, zakaj ste izbrali to številko? Zakaj ne bi upoštevali tega referenčnega zaneska, ki ga je predlagala OECD? Zakaj 40, ne 60 ali 100? Prav tako pa moramo razmisliti o tem, eh, koliko multinacionalk bi to vključevalo, koliko več multinacionalk bi to vključevalo, gre tukaj za nekaj bistvenega ali pa za marginalno številko. Skratka, analizirati Eh, je treba vse vidike in izbrati najbolj ustrezen prak. No, in še seznam, ki sta ga pripravila odlična poročevalca v svojem dokumentu. Ja, ta seznam bi lahko bil preveč taksonomičen. Mi mislimo, da potrebujemo tri nepogrešljive stvari za to, da vedemo, ali govorimo o nekem fiktivnem podjetju, podjetju poštnega nabiralnika ali pa o čem resnem. In sicer je to uh, deklarirani kapital, število zaposlenih za polovični delovni čas in za polni delovni čas, potem se vidi, ali, je, ali gre za pravo podjetje ali ne, In pa še materialni kapital, torej poleg, uh, uh, poleg denarnega kapitala. To troje je bistvenega pomena. S tem že lahko vidimo, za kakšen tip podjetja gre. No, seveda pa ne smemo tukaj preveč vsega skupaj zaostriti, zato da bo nadzor postal nemogoč. Potem spet eh, naslednja pomembna točka se nam zdi standardiziran formular za poročanje. Vse skupaj je že dovolj zapleteno, da, potem še, da bo potem še vsako podjetje na svoj način eh, predstavljalo svoje podatke. Eh, to bi. lahko potem samo dodatno obremenilo podjetja. No, poleg standardiziranega formularja pa se zauzemamo za to, da bi, ta, da bi to poročanje bilo praktično, kaj ti to moramo zastopati tudi v očeh javnosti. Komisijo sprašujem, kakšen smisel ima, da govorimo o agregatnih podatkih, ko govorimo o preostanku sveta razen eh, davčnih oaz. Tukaj bi lahko izgubili veliko informacij. To bi lahko vodilo do uh, veliko zmede, zato da bi lahko vedeli, kam ko, točno in komu ti podatki spadajo. In pa še nekaj. pravzaprav bi tukaj morali zajeti celoten svet. Kajti, če bomo delili podjetja na tiste, ki bodo poročali in na tiste, ki ne bodo poročala, potem se bomo samo vrnili k srčiki samega problema. Najlepša hvala, gospod Kalve Šambon. Eh, mislim, da ste uporabili tudi čas gospoda Kavadaja. Tako je. Besedo bomo sedaj predali predstavnikom skupine GUE. A nimamo nikogar? Prav nikogar iz skupine GUE ni z nami, EFDD. Tudi njih ni, zeleni, prav, potem pa zeleni. Gospod Urtason, izvolite. Ali pa gospod Dion, kakor želite. Gospod eh, Urtason bo začel, gospod eh, Duron pa nadaljeval. Eh. Na kratko in Pascal bo nadaljeval. Prvič, vsi moramo vedeti, da smo že sredi zakonodajnega mandata, zato moramo napredovati pri tako pomembnem dosjeju, tudi vsi ti fiskalni škandali nas uh, zavezujejo k temu, da smo učinkoviti. Nima smisla, da imamo neambiciozno in neizvedljivo zakonodajo. Kot parlament moramo tukaj biti zelo ambiciozni, kajti vemo, na kakšne težave bomo potem nadale, uh, naleteli v svetu. Um, skratka, mi moramo biti ambiciozni. Če mi ne bomo ambiciozni, potem ne bo ambiciozen nišče drug. In zato moramo Eh, napredovati pri določenih bistvenih eh, vprašanjih. Recimo ta prak iz 750 eh, na 40 milijonov evrov, to se mi zdi bistvenega pomena in zeleni bomo tukaj 100-stotno podpirali predlog poročevalcev. Kaj ti, če bomo ostali pri 750 milijonih, potem bo ne vem koliko multinacionalk ostalo zunaj tega okvira in nima smisla, da z sprejemamo takšno zakonodajo za tako majhno število multinacionalk. In pa še naslednja vprašanja so pomembna. Prvič, predlog komisije predvideva, da bi podatki zunaj eh, Evropske unije bili zbirani na agregatni način. Mi se s tem ne strinjamo. Mislim, da potrebujemo ustrezne jasne podatke vseh podjetij, sicer bo nemogoče vedeti, kakšne dejavnosti opravljajo pri nas. In pa še nekaj. V predlogu komisije obstaja vrzel za določena podjetja, kaj ti piše, da če bi določen če bi za določene jurisdikcije morali zahtevati country by country reporting, potem to ne velja nujno za vse države znotraj Evropske unije. To spet omogoča podjetjem, eh, da se izognejo potem tej regulaciji. Torej tukaj eh, razen teh naštetih točk, oziroma tukaj podpiram to, kar sta predlagala soporočevalca, pravzaprav gre za to, da od podjetij zahtevamo enako, kot zahtevamo od bank in ne gre za nikakršno eh, škodo konkurenčnosti naših podjetij. Hvala, gospa predsednica. Za zelene je to zelo pomemben dosje. Ponavadi uh, kritiziramo, ampak tokrat moram dejati, da se strinjamo s tem poročilom, z delom, uh, ki ste ga upravila poročevalca. No, šalo na stran. Zakaj 40 milijonov? Nekdo je zastavil to vprašanje. Zato, ker je to definicija velikih eh, podjetij v eh, direktivi o računovodstvu. Eh, zato se poskušamo uskladiti s to definicijo. Razumemo različne argumente. Mislim, da nima smisla pojasnevati, zakaj je bila ta odločitev sprejeta. Je pa pomembno, da izpostavimo to zahtevo po preglednosti za vsa velika podjetja, ne zgolj za največja podjetja strinjam se s tem, kar ste dejali v zvezi eh, eh, z eh, agregiranimi podatki in tako naprej. Strinjam se s temi pripomami. Ustrajal pri, bi pri dveh stvarih. Prvič, govorimo o računovodski preglednosti. Ne dotikamo se fiskalnih vprašanj. Ravno zato smo delali na tem besedilu za preglednost za delničarje. Zato je to pomembno. Eh, to je del te razprave. Pomembno je, da parlament jasno izpostavi svoje stališče v zvezi s tem. In še ena stvar. Dodal bi eh, naslednje. Eh, ni govora o sankcijah to ni kritika, ampak morda bi lahko o tem kaj več povedali. Eh, dobro bi bilo imeti jasne eh, sankcije v primeru nespoštovanja zahtev po eh, prenosu podatkov. Mislim, da bi se morali tudi tega dotakniti. Hvala, gospod Biro. Tako, sedaj pa smo zaključili zapračevati v senci, sedaj pa gospod Her. Najlepša hvala. Sam nisem eh, pravnik, ampak samo član odbora Ekon in želel sem si, da bi se lahko kaj naučil od kolegov iz odbora Juri. Žal pa nisem postal nič pametnejši, ko sem prisluhnil poročevalcema. Tole pobudo BEPS smo prenesli na davčno področje in tam imamo poročanje po državah. Ne pa javno poročanje. Imamo torej poročanje po državah za banke, to smo znotraj ekona že obravnavali v okviru CRD4. In sedaj se sprašujem, kako bo pravno to sploh izvedljivo pri podjetjih, ki bodo presegla to mejno vrednost 40 milijonov letno. Ta mejna vrednost se mi zdi zanimiva, ampak o tem bom govoril kasneje. Torej, kako bo to pri podjetjih, ki so zasebna podjetja, ki niso na borzi, kjer je lastnik ena oseba, kjer je to družinsko podjetje ali kaj podobnega. Če želimo to pravno urediti, bi me zelo zanimalo, kaj pravijo pravniki glede tega vprašanja. Pa še drugo vprašanje. Ali gre za pravno fiskalno vprašanje ali gre za vprašanje notranjega trga in v tem primeru, zakaj govorimo o vprašanjih, ki so izven notranjega trga. Sam kot nepravnik, nepravnik eh, ne vem, kako to obravnavati. BEPS smo pri ekonu obravnavali kot davčno vprašanje. Kako bomo pa tukaj to izvedli? Pa še največje, glavno vprašanje, kaj sploh želimo doseči? Ali želimo kaznovati naša lastna mednarodna podjetja ali pa si želimo več davčne poštenosti? Zdi se mi, da se zamešajo stvari, če prisluhnem to, temu, kar govorijo kolegi. Sam sem bil član odborov takse, ena takse, dva in sedaj odboru pana. In ko govorimo o multinacionalkah, imamo pogosto naslednji problem. Ne gre za to, da bi imeli, imeli, imela ta podjetja zasebne račune na Bahamih ali v Panami. Ne. Izogibajo se davkom eh, za sedeži v posameznih državah. Naš namen za poročanjem po državah pa je to, da bi odkrili, kako je povezano pridobivanje dobička in plačevanje davkov v neki državi, tako da ugotovimo, ali je razmerje med tema dvema zadevoma pravično. Želimo si torej razviti nekakšne kazalnike. Zato gre tukaj. Druge države želimo odvrniti od tega, da bi imeli pos imele posebne ureditve, posebne uh, olajšave za določena podjetja. O tem smo že razpravljali v odboru Ekon, pripravili smo zakonodajo glede izmenjave informacij o davčnih izkazih in tako naprej. Torej, to je naš namen. In sprašujem se, ali je ta predlog poročevalcev sploh odgovoril na to glavno vprašanje. Da se ne bomo sami ustrelili v koleno, ko bomo oslabili svoj položaj v primerjavi z tretjimi državami naše države bomo, eh, oziroma naša podjetja bomo kaznovali kot eh, nekoga, ki utaja davke, ampak v bistvu gre za to, da jim države to omogočajo, torej niso kriva podjetja. In mislim, da bi si morali odgovoriti na to, preden nadaljujemo z razpravo. Hvala, prvo šberes, izvolite. Najlepša hvala. Najprej bi rada čestitela soporočevalcema, ki. Uh, sta nam dala dobro podlago za eh, razpravo o tem predlogu Evropske eh, komisije. To je bistvenega pomena, če želimo narediti korak naprej na tem področju. Rada bi se dotaknila zgodovine, dotaknila argumentov, ki jih je Združeno kraljestvo uporabilo za to, da ne bi napredovali eh, na področju fiskalnih vprašanj Evropske unije. Nekateri se tega spomnite, ko smo se začeli pogovarjati o harmonizaciji, eh, harmonizaciji eh, za hranilnice v Evropski uniji, smo dosegli kompromis. Eh, Združeno kraljestvo je želelo, da se o tem pogovarjamo eh, s svetovnimi partnerji in zato smo začeli razprave z zunanjimi partnerji. Sedaj eh, smo v neki. Eh, novi fazi razprav z Združenim kraljestvom, ko bomo o fiskalnih zadevah govorili o drugem kontekstu. Eh, in tako ali tako bodo lahko naredili, kar koli želijo na področju fiskalnih vprašanj. Mi pa lahko naredimo druge eh, stvari, sprememo druge ukrepe. Mi jim ne moremo eh, usiljevati naših ukrepov, oni pa nam ne morejo usiljevati svojih ukrepov. Retorika uh, ima svojo vrednost tudi na eh, področju pravnih zadev, fiskalnih eh, zadev in eh, mislim, da je treba uporabiti te retorične prijeme. Upoštevati je treba razvoj dogodkov, razvoj percepcije, ki jo imajo državljani pri poročanju po državah. Vidimo, da se državljani eh, zavedajo, da se podjetja izogibajo plačevanju davkom, eh, davkov eh, zahvaljujoč tem netransparentnim mehanizmom. Te prednosti pa za njih niso dostopne. Po drugi strani pa vidimo tudi, da podjetja stopajo v stik s, posla, s poslanci oziroma politiki za to, da bi eh, ohranila vse te možnosti, eh, ki se jih poslužujejo. Dotaknila bi se eh, Francije in eh, francoskega stališča. Eh, ustavni svet je pred kratkim o tem razpravljal in eh, nekateri bi lahko tolmačili njihovo odločitev eh, na ta način, da bi rekli, da Francija zavrača poročanje po državah. Ampak, če dobro preberemo eh, odločitev tega ustavnega sveta, lahko vidimo, da ta odločitev eh, priznava eh, cilj za eh, preglednost in ta cilj je za njih ustavne vrednosti, kar pomeni, da mora vsaka država narediti vse za to, da Evropska unija skupaj napreduje, naredi korak naprej in se ustrezno pogaja eh, med državami. Dotaknila bi se dveh eh, elementov eh, poročila. Prvič, sprememba praga. Pri več direktivah smo naredili marsikaj, sedaj pa na drugem področju to očitno ni več mogoče. Poročevalca pravita, da bi prešli 750 milijonov na 40 milijonov in uh, da bi s tem zajeli devet od desetih multinacionalk. Mislim, da je to tudi za uh, obveščanje javnosti pomembno. Pomembno je vedeti, kakšno maso s tem zajamemo, uh, koliko podjetij se uh, izogiba davkom. Kar se tiče črnega seznama, smo marsikaj že slišali, pomembno je, da uvedemo pregleden sistem ali gre za fiskalno vprašanje, ali gre za pravno vprašanje. Mislim, da je to uh, vprašanje, ki se ga dotaknila tudi konferenca uh, predsednikov. Fiskalno vprašanje je zelo pomembno. Uh, imamo pa tukaj tudi vprašanja uh, prava uh, pod, podjetij in uh, o tem se bodo pogovarjala uh, tako svet, kot tudi uh, komisija. Želi komisija spregovoriti? Hvala lepa, predsedujoča. Samo dveh vprašanj se bom eh, dotaknil, nakratko pa bom odgovoril tudi na vprašanje o pravni podlagi. Slišali smo kar nekaj vprašanj, tako kar se tiče področja uporabe in kar se tiče tih menjih vrednosti, ki so vključene v naš eh, predlog, pa tudi kar se tiče agregatnih podjatkov, ki bodo objavljeni. Na to bi se nakratko osredotočil. Zakaj smo sprejeli ta pristop? Želeli smo se osredotočiti na najbolj problematična področja. Kar se tiče te mejne vrednosti 750 milijonov evrov, ta se jasno osredotoča na podjetja, ki so motivirana in ki imajo dovolj prakse in dovolj eh, sredstev za to, da začnejo z agresivnim davčnim načrtovanjem. Če bomo sprejeli ta prag, bomo zajeli približno 90 odstotkov prometa, ki ga eh, proizvedejo podjetja. Če bi to znižali na mejno vrednost 40 milijonov letno, bi v skladu za podatki soporočevalcev povišali število podjetij, ki jih zajema naše besedilo. Torej za trikrat bi se povečalo število teh podjetij. To pa bi imelo majhen vpliv na dodatne prihodke, ki bi jih. Eh, besedilo pokrivala. Namreč eh, samo za 10 odstotkov prihodkov bi lahko povečali tole maržo v skladu z eh, podatki OECD. Torej, po našem mnenju je mejna vrednost skladna z mednarodnim pristopom v OECD, poleg tega pa je tudi sorazmerna v, v eh, smislu našega pristopa. Kar se tiče agregatnih podatkov, Tukaj bi se radi osredotočali na področja, področja kjer nastajajo problemi v jurisdikcijah izven Evropske unije. Gre predvsem za področja, kjer obstaja slabo upravljanje z davki in te jurisdikcije bodo potem na seznamu. Če bi to razširili, bi eh, evropska podjetja imela konkurenčne težave, torej imela bi slabši položaj v primerjavi z neevropskimi podjetji. Zakaj? Zato, ker bi morala objaviti podatke, ki jih druga podjetja, tista, ki nimajo sedeža v Evropski uniji, ne bi rabila objaviti. Torej, ne gre samo za vprašanje stroškov, gre tudi za vprašanje informacij, ki jih eh, lahko potem njihovi konkurenti berejo glede naših podjetij na trgih izven Evropske unije. Zato smo torej izbrali pristop, ki smo ga. Bi se pa na kratko še vrnil na to vprašanje menih vrednosti. Namreč pokazal bi rad, da se naš predlog osredotoča samo na podjetja, ki so problematična. Vsa podjetja, ki jih trenutno preizkujejo naši organi za konkurenčnost zaradi nezakonite državne pomoči v okviru davčnih sporozumov znotraj Evropske unije, bi bila vključena v eh, ta prak ki smo ga mi predvideli v našem predlogu. Pa še nekaj glede pravne podlage, če lahko. Evropski parlament in komisija se strinjata glede pravne podlage tega predloga. Tukaj pozdravljam mnenje pravne službe Evropskega parlamenta. O tem ste januarja glasovali v odboru Juri. Mi se zatem v celoti strinjamo. Predlagam, da v besedilo ne vnašate predlogov sprememb, ki bi lahko podprli tiste, ki trdijo, da izbrana pravna podlaga ni pravilna. Ustrajamo, da je namen našega predloga to, da dosežemo odgovornost in transparentnost za podjetja, ki so vključene v predlog. Ne želimo pa pomagati pri izvajanju davčne zakonodaje na evropski ali nacionalni ravni. Če podam primer, imamo sklic za harmonizacijo izvajanja nacionalnih davčnih sistemov, to je predlog spremembe ena in eh, mislim, da bi soporočevalca morala v tem kontekstu obravnavati omenjen predlog spremembe. Obema poročevalcema se zahvaljujem za njuno delo in veselimo se že nadaljnega dela z Evropskim parlamentom, tako da bomo lahko napredovali pri tem dosjeju. Z svetom smo že zelo tesno sodelovali, imeli smo devet sestankov delovne skupine in delo v svetu je več ali manj končano, tako da se sedaj veselimo sodelovanja z Evropskim parlamentom. Hvala. So, have... Tako, ostalo nam je še pet minut, zato da soporočevalca to pokomentirate, če želite. Izvolite, Evelin. Um, herzlich... Najlepša hvala vsem za komentarje. Podali ste dober pregled nad delo, ki je še pred nami. Glede na veliko količino komentarjev bi odgovorila samo na nekaj. Najlepša hvala komisiji za ta pojasnila. Mi se seveda zavedamo vseh problemov, ki ste jih omenili kar se tiče eh, koncentracije in osredotočanja na slabo upravljanje. To razumemo, ampak eh, za našim sistemom ne želimo ustvariti novih pravnih vrzeli. Prav to smo želeli doseči z našimi predlogi sprememb. Kar se tiče kolega Ferberja in njegovih vprašanj glede MSP-jev. Prav to je razlog, zakaj smo izbrali mejno vrednost 40 milijonov evrov. Torej, načela, ki so v BEPS, so že omenjena v evropski zakonodaji, v direktivi in če se sedaj ogledamo družinska podjetja, naprimer o tem ste spraševali, družinska podjetja, če so zelo velika in če presegajo to mejno vrednost, bodo vključena v te določbe. IKEA in Porsche na primer niso majhna podjetja. In če presegajo to mejno vrednost, bi morala biti podvržena tem pogojem. Pite, pite. <laughs> There is no translation. Uh, Hug. Hug, izvoli. Uh, rien plus ajouter pour l'instant. Non, ne morem dodati nič novega, gospa predsednica, sestali se bomo sporočevalci v senci in eh, skupaj odgovorili na vprašanja, ki smo jih danes slišali. Hvala. Okay, to... Odlično, potem pa smo prišli do konca današnje razprave. Morda povem še rok za uložitev predlogov sprememb, to je 15. marec. 3. maja bomo obravnavali te predloge sprememb. 29. ali 30. maja pa bomo uh, obravnavali celotno poročilo. Najlepša hvala, očitno smo ravno pravočasno zaključili. Hvala.